raziskav in eh, razvoja in uporabimo znanost za to, da bomo zagotovili varnost ljudem. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolege. Razprava v tej točki je eh, zaključena. Ob 11.30 jutri bomo glasovali. Naslednja točka na dnevnem redu. Vprašanja za ustni odgovor. In sicer gre za vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev. Preden bom dal besedo gospe Gurry, bom eh, prosil avtorje teh vprašanj. Eh, trije so, najprej dajem besedo gospodu Tavarešu. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Begonci so prav gotovo ljudje, ki so na tem svetu najbolj ranljivi. In med njimi so najbolj ranljivi tisti, ki se nikoli ne morejo vrniti domov in ostanejo v tranzitni državi. Uh, UNHCR ocenjuje, da je vsako leto v tretjih državah ponovno naseliti treba okrog 200 tisoč beguncev. Uh, večina jih okrog 100 tisoč odide v ZDA in države okrog ZDA. V Evropo jih pridele okrog 4500. Uh, zaradi tega potrebujemo program na tem področju. Švedsko predsedstvo je govorilo, da bi jih uh, lahko sprejeli okrog 100 eh, tisoč na leto. Gre eh, za podobo, ogled Evropske unije. Eh, Mačarsko predsedstvo biva za vas, prav gotovo um, morali bi um, begunci uh, predstavljati pomembno temo. V vsakem primeru gre za nujnost. In uh, mislim, da se moramo s tem spet obrniti na svet. Begunci naj postanejo uh, njihova glavna naloga. Svet mora podpisati potrebna, uh, potrebne dokumente. Pripravili smo kar nekaj poročil in uh, zahtevamo uh, poseben postopek soodločanja, ko gre za uh, evropski. Eh, sklad eh, za begunce. V vsakem primeru eh, potrebujemo spremembo postopka, sodločanje pa ponavadi se spremeni v na svoje nasprotje. Predstavljajte si, eh, kako bi to potekalo na področju jedrske energije. Eh, poglejte, kakšne težave imamo v Severni Afriki. Od tam prihajajo begunci in enostavno nimamo pripravljenih načinov, kako se bomo na to odzvali, zaradi tega, ker gre za so odločanje to je e, nujna zadeva, po drugi strani pa moramo e, tem državam zagotoviti tudi denarna sredstva. E, predsednik prosi, da se govor zaključi. Torej, potrebujemo. E, potrebno infrastrukturo. Mi smo so zakonodajalci. Ne moremo prepustiti vsega svetu. Zaradi tega je bistvenega pomena, da nekaj naredimo. Naš naslednji govornik je, govornica je gospa Hirš. Imate le dve minuti na voljo. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči program za ponovno naselitev je bila tema, s katero smo se ukvarjali. In eh, vse politične skupine so v to uložile veliko dela. Poslali smo signal. Delali smo, kot da je to visoka prioriteta, ta tema namreč, kajte gre za ljudi. Za ljudi. Videli smo, kakšen je razvoj v Severni Afriki in zato moramo dejansko hitro priti do konsekvenc. Že smo izgubili eno leto. Potrebujemo razpravo tudi v družbi, kajti potrebujemo podporo prebivalstva v vseh državah članicah, tudi na lokalni ravni, kajti te programe moramo etablirati v novih državah članicah. Potrebujemo državljanski konsens, ki se je krepil iz trenutka v trenutek. In tega postopka ne smemo prekiniti, zato ker institucije ne naredijo koraka naprej. Ta tema je preveč pomembna. Mi, liberalci, želimo, da se ta tema prednostno obravnava. Vse politične skupine se strinjajo. Podali smo signal in sedaj čakamo na to, da se bo odzval svet in da bo tej temi podelil določen povdarek in da se bo s to temo začel ukvarjati. Nekatere države članice do sedaj niso bile aktivne in te države je treba spodbosti. Države so pokazale pripravljenost. Zato bi liberalci, ampak eh, mislim, da lahko govorimo o imenu vseh političnih eh, skupin, zato torej vsi prosimo, da bi to postala prioriteta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 Gospa ministrica, že eno leto je poteklo od takrat, ko smo se pogovarjali o tej tematiki. Veliko smo delali. V Sirijo smo celo poslali misijo, zato da bi se ukvarjala s tem dosjejem. Poskušali smo spodbuditi tudi druge države članice, naj sodelujejo pri tem programu ponovne naselitve, ampak kljub vsemu temu se ni nič premaknilo. Če obstajajo formalni problemi na ravni sveta, Eh, bo moral parlament sprejeti odločitev, da se stvari eh, ponovno eh, oživijo, ampak in mi smo pripravljeni to narediti. Sedaj moramo zagotoviti, da bo Evropa postala bolj učinkovita na tem področju, zlasti na področju zunanjega delovanja kajti tukaj gre za zelo pomembno orodje, ki ga ima gospa Ashton na razpolago. In eh, mogoče bi lahko o tem govorila tudi v Afriki in povedala, da ta program ponovne naselitve obstaja in deluje. Ampak Evropa mora igrati vlogo, vidno vlogo na področju sredozemlja seveda ne smemo pozabiti tudi na eh, sredstva, ki so predvidela za ta program po leto 2013 in ta denar lahko izgubimo, če ne bomo nič naredili. Naj ponovno predstavim stališče Evropske ljudske stranke. mi menimo, da je ta program zelo pomembna stvar in ne moremo čakati, da se pojavijo nove lampeduze, preden se eh, ta program realizira. Hvala, gospod Gjuri, v imenu sveta. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Evropski parlament je eh, zastavil svetu tri vprašanja. Hvala vsem avtorjem, ki ste jih natančneje razdelali in razložili, kakšne eh, zamisli so v ozadju teh vprašanj. Eh, ta vprašanja se nanašajo na sklepe sveta za vzpostavitev skupnega programa za ponovno naselitev oziroma za spremembo obstoječega programa za obdobje 2008-2013. Mislim, da ta razprava kaže, da Evropski parlament verjame, da usoda eh, ljudi, ki so v stiski, je pomembna in rada bi se zahvalila članom tega parlamenta, da eh, poklanjajo pozornost beguncem in eh, želijo eh, situacijo urediti. Kot je rekel gospod Tabereš, ja, prihajam iz Mačarske. Leta 1956 smo imeli revolucijo na Mačarskem in ta eh, je tudi razlog, zakaj smo toliko bolj odgovorni za. Eh, delovanje na področju reševanja problematike beguncev. Eh, situacija na severu Afrike kaže, da potrebujemo eh, dobro delujoč eh, sistem na tem področju v Evropski uniji in zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da je prevzel odgovornost na tem področju. Seveda moramo tukaj ukrepati, če želimo ostati vodilni pri dodeljevanju humanitarne pomoči pomoči. Naj vam eh, podam eh, sedaj eh, najnovejše informacije o beguncih na libijskih mejah. Bila sem v začetku marca na tunizijsko-libijski meji, prihajalo je približno tisoč beguncev na uro, večina jih je bila priseljenih delavcev ki so želeli nazaj v države, odkudar so prišli. To je bilo najbolj pereče vprašanje. Večina uh, oziroma najtežja, najtežji situaciji so bili tisti, ki niso imeli dokumentov, nobenih osebnih uh, dokumentov in za nje so morali poskrbeti mednarodne organizacije za pomoč. Uh, vračanje teh ljudi v njihove domovine uh, pa je seveda možno urediti le v okviru programov ponovne naselitve. Uh, Gospod Morton, ministr za eh, no, zunanje zadeve, je trenutno na vzhodni meji Libije z Alžirijo in um, poskuša pridobiti informacije o beguncih. Torej, eh, srečal se je z predstavniki egiptovskih oblasti in situacija se je spremenila. Tri dni že begunci ne prihajajo na to mejo iz Libije. Uh, sedaj je približno 200 ljudi, ki čakajo na možno vključitev v programe za ponovno naselitev. Drugi, ki pa so prišli do uh, sedaj, so obravnavali egiptovski organi z pomočjo Evropske unije. Uh, Eh, Mačarski minister eh, se bo srečal z eh, ministrom za zunanje zadeve sveta Bengazija in ministrom za zunanje zadeve Egipta, zato da bi se situacija uredila. Glede skupne evropske politike za begunce moram povdariti, da se maksimalno trudimo, da izvajamo obveznosti iz Štokholmskega programa in da pripravljamo eh, skupno eh, schemo na osnovi konvencije iz Ženeve o statusu beguncev iz leta 1956 in tudi drugih mednarodnih sporazumov predsedstvo se bo eh, še naprej zauzemalo za izvajanje podanih predlogov in na osnovi eh, danega mandata bomo eh, to povezali tudi z direktivo o kvalifikacijah z rokom do leta 2012. Najlepše hvala za to splošno razpravo, pri kateri sem prisostvovala in seveda sem pripravljena odgovarjati na nadaljna vprašanja. Naj samo še dodam, da se svet eh, zaveda pro, pomena eh, programa ponovne naselitve in eh, z veseljem je eh, prejel ehm, eh, sporočilo komisije septembra 2009 in um, rezolucijo parlamenta, to pa uh, Seveda. Um izhaja iz um, sklepa sveta iz leta 2008 o emigracijskem uh, paketu in azilu. Svet je sprejel torej sklep novembra 2008 in v njem je pozval države članice, da omogočijo ponovno naselitev beguncev na svojih ozemljih. Torej pomeni, da smo v to smer spodbujali države članice. Septembra 2008 je svet eh, predlagal uh, ustanovitev uh, Evropskega sklada za begunce in v prvi polovici leta 2010 je bilo uh, kar nekaj neformalnih sestankov z člani Evropskega parlamenta. Uh, pri tem uh, smo bili zelo fleksibilni in smo prisluhnili predlogom parlamenta uh, v smislu skupnega cilja, torej vzpostavitve boljšega in bolj fleksibilnega sistema, kot je to predlagala komisija. Kot je rekel parlament, eh, smo eh, na koncu na osnovi teh neformalnih sestankov dosegli konsens, In eh, svet je tako, na primer, podprl enega najpomembnejših predlogov, namreč, da je treba eh, vzpostaviti mehanizem, ki bi med drugim države članice finančno spodbudil, da začnejo sodelovati v programih za ponovno naselitev. Evrop, eh, svet pa ni mogel podpreti predloga parlamenta po spremljanju sprejetju delegiranih eh, aktov v skladu z 239. členom pogodbe eh, in eh, niso se strinjali glede postopka. Pri tem se komisija in svet strinjata. Program za upravljanje migratornih tokov postavlja zelo jasne načrte oziroma roke in razen tega je svet eh, potrdil stališče Evropskega parlamenta, da določanje prednostnih nalog na letni ravni pri eh, ponovnem naseljevanju eh, pomeni le eh, izvedbo uredb oziroma regulative na obstoječih oziroma dejanskih situacijah. Letno pa ne moremo eh, postavljati prednostih nalog na tem področju, s tem se ne strinjamo. Strinjamo pa se, da je v obdobju leta 2008 do 2013 eh, Evropski sklad za begunce tisto telo, ki lahko podpre ponovno naseljevanje. Države članice bi na osnovi osnovi teh sprememb eh, lahko dobile nekoliko večjo pomoč eh, in eh, postavljanje prednostih nalog bi se mogoče lahko določalo letno šlo bi približno za 2000 evrov za vsakega preseljenega državljana, ki sodi v eno od kategorij. Vendar pa države članice eh, lahko v trenutnih obstoječih programih same začnejo eh, začeti z eh, ponovnim, ponovnim naseljevanjem, lahko se vključijo v take programe in naj omenim, da bo od naslednjega leta Mačarska se vključila v tak program za ponovno naseljevanje ponovno naseljevanje. Naj povzamem, da je svet eh, pripravljen preučiti vse smiselne in izvedljive predloge, ki bi eh, pripeljali do eh, dobrih rezultatov. Komisija je predlagala fleksibilno uporabo obstoječega mehanizma za to, da bi bil bolj učinkovit. To zelo pomembno vprašanje pa ni nekaj, kar uh, mo, bi lahko uh, eh, zablačevali zaradi pravnih razlag in uh, prerekanj. Uh, imamo uh, izvedbene akte v nasprotju z delegiranimi akti, na tem področju poteka razprava in zaradi te razprave se določene stvari blokirajo. Najlepše hvala, gospa Gyri. In sedaj izjave političnih skupin. Diaz Dimera uh, eh, Garcia v imenu EPP-ja izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoče. Mislim, da ne boste presenečeni, če še enkrat ponovim, da solidarnost z begunci in razseljenimi osebami mora biti vitalni del evropske politike na področju priseljevanja. Vendar ne gre le za solidarnost z ljudmi, eh, ki prihajajo iz šipkih eh, družb. Nekatere države članice zaradi svoje eh, geografije, zgodovine, skupine uh, eh, imajo, uh, so pod večjim pritiskom. Tisti, ki imajo um, dolgo tradicijo uh, sprejemanja priseljencev, so v velikih državah, na njihovih meja, pri, mejah pritiskajo begunci. Uh, Evropski parlament je eh, sprejel eh, kar nekaj poročil na osnovi sporočila Evropske komisije glede eh, priseljevanja in seveda maja 2010 o spremembah Evropskega sklada za begince in pri tem smo pričakali, da svet zaključi postopek soodločanja. Deset držav članic že sprejema begunce, vendar to je le kapljica v morje države na jugu Evrope so še pod, še pod posebnim pritiskom, zlasti od eh, upora v eh, Libiji, eh, Tuniziji in druge. V, na Lampeduzo je prišlo več kot šest tisoč beguncev od začetka tega konflikta. In zato Trenutno imamo uh, pritisk v Italiji in Malti, pričakujemo pa tudi dodatne pritiske na druge sredozemske države. Prav gotovo uh, svet eh, poskuša pomagati tem državam, vendar pa imamo uh, mnoge ovire. Uh, velik preseljevanja ljudstva in migracije vplivajo na celotno Evropo. Prejšnji teden sem uh, zahteval, da, se Evrop, da je Evropski parlament eh, zastopan na mejah Libije. Uh, prejšnji teden je deset kolegov odšlo v Egipto in to prav gotovo ni dovolj. Uh, gospod Morales v imenu SD-ja eno minuto. Gospod uh, predsedujoči, mislim, da eh, tukaj smo priča zelo močni vse strankarski podpori k zahtevi, da se eh, ponovno naselitev spremeni v, na, v resničnost. Tukaj ne gre samo za neko deljenje bremen. Tukaj zahtevamo, da se odpravijo ovire, ki Evropa pri, ki v Evropski uniji pravzaprav onemogočajo ponovno naselitev. Evropska unija spreme le okrog 4500 beguncev, kar je zanemerljivo v primerjavi z številkami za Kanado ali ZDA. Ne smemo pozabiti, da velika večina eh, beguncev in razseljenih prehaja iz nerazvitih držav, naprimer iz Afrike, eh, prihajajo begunci, ki ne morejo nositi vseh brez spremen. Naš sistem mora biti tak, da uh, svet. Uh, odblokira uh, ta zastoj in to je tisto, kar vse politične stranke od vas zahtevajo danes večer. Hvala lepa, gospod Morales. Sedaj pa dobi besedo gospa Gdisbek za eno minuto. Gospod predsedujoči, eh, gospa ministrica, številka več kot 10 milijonov beguncev je na svedu. To so ranljive osebe, to so ženske, to so otroci, eh, otroci brez spremstva. To je zelo huda kriza, za katero moramo najti rešitve, ki bodo pokazale, da spoštujemo človekove pravice. Že pred enim letom je Evropski parlament dal svoj pristanek Eh, in eh, to je omogočilo tudi konsens, ki je bil uh, mogoč v parlamentu. In zato je potrebno, da nimamo roka za prvo obravnavo in da bi na ta način blokirali postopek soodločanja. Če ne moremo čakati leta 2012, gospa ministrica. Mislim, da je čas, da je konec te schizofrenije zaradi, in da morajo države članice eh, sprejeti ustrezne odločitve, tako da bomo imeli ustrezni pravni okvir, eh, ki bo eh, primeren za današnji svet. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dobi za eno minuto besedo gospod Karkop bil sem eh, v Združenem kraljestvu minister za emigracijo. In seveda moramo spričo z, z, z, z zadnjih dogodkov v Severni Afriki eh, ponuditi pomoč beguncem. Države članice so to področje urejale do sedaj za nacionalnimi programi. Potrebujemo komunikativen pristop za to, da bi ponudili pomoč tistim, ki najbolj potrebujajo našo pomoč. Mislim pa, programi na tem področju ne bi smeli biti takšni, da bi države članice izgubile svoje pristojnosti. Svet bi moral um, intenzivno ukrepati, morali bi biti bolj odločni. Mislim, da bi morala svetna komisija obveščati Evropski parlament eh, glede svojih namenov. Mislim pa, da bodo tudi dogodke v Severni Afriki eh, pospešili dogodke. Včasih smo imeli eh, obvezne kvote, kar se tiče beguncev. Prosim, svet, hitro postopajmo na tem področju. Hvala lepa, gospod Krkop. Sedaj pa dobi besedo za dve minuti in pol, gospa Keller. Hvala lepa. Ponovna naselitev je pomemben instrument pri obravnavi beguncev, kot je že bilo povedano. ZDA vsako leto naselijo na tisoče beguncev na svojem ozemlju. Ponovna naselitev je namenjena tistim, ki so poskušali zaprositi za azil v Evropski uniji. Nekatere države v Evropski uniji pravijo, da bi eh, morali eh, rešiti eh, problem beguncev, še preden te zapustijo svoje države. To bi bilo najbolje. Ampak begunci prihajajo k nam iz Pakistana, iz Sirije in tako naprej vendar pa se ti begunci tja ne morajo vračati in zato se ti begunci znajdajo v zelo hudih eh, položajih in treba jim je pomagati. V ZTA so dokazali, da programi lahko delujejo. Vendar pa Evropski uniji ponovno naselimo zelo malo, smešno malo beguncev. Mislim, da ti ljudje potrebujejo priložnost, eh, pravično priložnost za novo življenje. Evropski parlament ima na tem področju pravice in ne sprejemam vašega očitka, da mi zavlačujemo postopke. Mi želimo izvajati naše parlamentarne pravice. Svet je tisti, ki zavlačuje in sicer tako, da ne izvaja naše pravice. Ne gre samo za našo pravico, ampak gre za dolžnost tistih, ki jih je ljudstvo izvolilo. Želim izvedeti, kakšna je natančna časovnica z vaše strani za to, da boste presegli težave, s katerimi se soočate. Ali se osebno zavezujete k temu, da boste to unesli v dnevni, na dnevni red, koliko se le da hitro, kajti vsak dan izgubljamo čas. Če si pogledamo druge instrumente, potem vidimo, da bi lahko s temi programi reševali tudi položaj v Severni Afriki. Imamo instrumente, ki jih ne uporabljamo, naprimer direktiva o začasni zaščiti ali pa o notranji razdelitvi, porazdelitvi beguncev in vseh teh instrumentov ne uporabljamo. To pa pomeni, da države članice so zadržane, ko gre za mednarodno zaščito. Zanima me, kako se boste lotili skup, tega, da bi zagotovili skupni azilni sistem do leta 2012. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Keller. Gospoda Borgezija ni. Zato dobi besedo za dve minuti. Gospod Segede. Gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, ko govorimo o migracijah te dni, seveda pomislimo na dogodke v Severni Afriki in jih tudi analiziramo. Pozdraviti bi morali to, da si ti ljudje želijo demokracijo. Žalostno pa je, da številne ljudi izgubijo življenje in da umirajo civilisti, ženske, otroci. In to je samo kratkoročna posledica dogodkov. Negativne posledice emigracije pa bomo doživeli dolgoročno. Pomislite na Libijo. Pomislite na pol milijona ljudi, ki so morali v preteklih dneh zapustiti državo. Tu pa je še nekaj drugega, zaradi česar je položaj še mnogo težji. Zahodna Evropa je polna, vzhodna Evropa pa se sooča z drugim problemom. Tu je uh, romska manjšina in ta je postala dominantna. Njihov delež v prebivalstvu se je dvignil. Poglejmo si scenarije. Kaj bi se zgodilo, če bi sprejeli te begun, begunce? Kaj pa kulturne napetosti, kaj pa etične eh, napetosti, ki bi bile posledica? Mislim, da je nemogoče naseliti več beguncev v Evropi. Zakaj so bili ti postopki ustavljeni? Naj vam povem, koncept je napačen. Pomislite o tem, Poglejte si ta prostor, koliko liberalcev je prisotnih, ko govorimo o tej temi. Mislim, da bi se morali sramovati. Ne smejo se čuditi, da ne bodo dosegli svojih ciljev, če ob takšni razpravi ne bodo prisotni. Kaj moramo storiti? Zagotoviti moramo to, da bodo ljudje v svojih državah lahko živeli in vrnimo dostojanstvo evropejcem. Hvala lepa. To so bili govorniki v imenu političnih skupin. Sedaj pa dobi besedo gospa Koelja za minuto in pol. Gospod Koelja, se pravi, če. E Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane kolegice in kolegi. Ministrica je povdarila pomen vprašanja beguncev in pa programov za ponovno naselitev. In to Zato sem zelo vesel. Govorimo o milijonih beguncev. Govorimo o 200 tisoč, 200 tisoč beguncev letno, ki potrebujajo ponovno naselitev. Tukaj gre za humanitarni položaj, ki je zelo pereč. Imamo begunce iz Somalije in tako naprej. Sedaj pa zlasti prihajajo iz eh, Tunizije in eh, Libije in Egipta. Nameniti moramo ustrezna proračunska sredstva. Dejstvo je, da smo za to namenili denar, ki ga pa ne izrabljamo zaradi tega, ker teh programov ne izvajamo. Gospa ministrica, želel bi si slišati. Ne bi želel uh, sedaj slišati uh, kaj več o uh, pravnih argumentih. Smo v postopku soodločanja in svet ni niti eh, se izrazil proti stališču Evropskega parlament, parla, eh, parlamenta. Pravzaprav parlament, eh, svet sploh ni ponudil ničesar novega, nobenega stališča. Svet se je umaknil samo iz pravnih razlogov in to je nespremljivo. De, vendar, pa vendarle ste dejali na začetku, da je to prednostna naloga. Imamo občutek, da temu, tem programom ne prepisujete pomena. Jutri in pojutrišnjem bo potekal vrh. In eh, pričakujemo sklepe tega sveta. In ko gre za migracijske tokove, eh, ste to temo premestili eh, na, odložili na srečanje julija. Mislim, da svet tega ne bi smel odlagati, ampak bi se moral hitro odločiti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gijom za dve minuti. Gospa ministrica, kolegice in kolegi, v trenutni krizi v Libiji je nujno bolj kot dajkoli prej, da se Evropa opremi z ustreznimi sredstvi, da se sooči s takimi krizama. Od 1. marca smo priča nujni eh, ponovni naselitvi, ampak kljub temu nobena država članica ni Eh, rekla, da je pripravljena pri tem eh, sodelovati, razen eh, Italija. Ampak 4000 ljudi je sedaj eh, na meji in ne vejo kam in mene bi zanimalo več, kaj bo s temi ljudmi. In eh, ne moremo več ostati eh, mirni. Moramo pomagati tem državam in prebivalstvo. Tunizija je odprla meje tistim, ki bežijo iz Libije. Evropa mora Tuniziji pomagati pri tem eh, naporu, da zaščiti begunce. Ampak poleg Libije so tu še drugi izzivi, s katerimi se sooča Evropa. Trije so glavni. Najprej potrebujemo bolj. Eh, dobro, bolj širokogrudno politiko do, eh, za ponovno naselitev tistih, ki to potrebujejo. Eh, leta 2009 jih eh, je bilo v Evropski uniji sprejetih samo 8 odstotkov beguncev od, eh, od vseh. Vsaka kredibilna politika pa mora biti ustrezno pripravljena, da sprejme te eh, randljive ljudi in končno Eh, dopolniti je treba obstoječe azilne režime in ta program za ponovno naselitev mora sloneti na različnih izkušnjah in rezultatih v državah članicah, ravno tako pa mora biti izvajan usklajeno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospa Rozbah. Hvala lepa. Povsod po svetu se gibljajo migracijski tokovi zaradi vojen ali pa zaradi naravnih nesreč in ti ljudje potrebujejo pomoč. Velika večina teh beguncev se vrača v, svojo, v svoje domovine. Del teh beguncev pa se mora ponovno naseliti na drugih delih sveta. Položaj se dnevno spreminja. Zaradi vojne v Severni Afriki so sedaj južne meje Evropske unije pod hudim pritiskom. Možnosti držav članic za sprejem so zelo različne, zato bi rada postavila sledeče vprašanje. Ali lahko svet pove, koliko teh beguncev bodo sprejele določene države? Ali bi lahko razširili zmogljivosti Evropske unije na področju azila? Mislim, da je to precej problematično. Rada bi vprašala, ali lahko poda svet odgovor, ali je svet za ali proti skupni eh, program za ponovno naselitev. Hvala lepa, sedaj pa gospod Romero Lopes za minuto in pol. Gospa se upravi. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Države članice moramo prepričati o tem, da uvedemo skupno politiko za naselitev. Tiste države članice, ki želijo ohraniti tukaj svojo pristojnost, ne smejo zadrževati drugih. Mislim, da moramo najti pot iz slepe ulice. Obstajajo številne možnosti za rešitev. Svet bi moral vse to še enkrat preveriti morda bi lahko države članice črta, črpale sredstva iz tega sklada brez določenih pogojev. Skupna azilna politika je odprto vprašanje, ki pa ga ne smemo zanemariti. Kratko vidno bi bilo, da bi to vprašanje pustili ob strani, kajti posledice bodo iz dneva v dan težje. Ne gre samo za načelno vprašanje, gre za dejstvo, da bodo tudi stroški vedno večji. Hvala lepa. Gospa Flašikova Benova za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, spoštovani minister. Skoraj da pred enim letom sem v tem prostoru slišala, da polovica držav članic že ima program za naselitev na svojem ozemlju, ampak ti programi niso koordinirani. In stroški naselitve so izredno visoki. Če imamo dovolj politične volje in če lahko ustvarimo koordinirani in solidarni program za ponovno naselitev, potem zato potrebujemo sklad in eh, se iz tega bi lahko financirali nacionalne programe naselitve, kjer ti ne obstajajo in pa tudi centralizirane naselitvene dejavnosti. Dejstva poznamo in dosegli smo tudi dobri politični konsens med svetom in odborom. Zato se pridružujem kolegom in, sprašu, in prosim svet naj zaključi ta postopek in eh, to temo vrsti med prioritete. Hvala lepa, gospa Flašikova Benova. Sedaj pa prehajamo k postopku Catch the Eye. Gospa Figueredo dobi besedo. President. Preocupa-nos seriamente a situação humanitária dos refugiados, dos que fogem das guerras. Govorimo o humanitarnem položaju beguncev, ki bežijo pred izkoriščenjem eh, lakoto, pred stiskami, pred vojnami. Tukaj gre za otroke in ženske, tukaj gre za žrtve trgovanja z ljudmi. Ti ljudje se nahajajo v hudem položaju in to od nas zahteva ukrepanje. konflikti v Severni Afriki in pa napetosti so pokazali, da je položaj še težji. Zato nujno potrebujemo učinkovite ukrepe. In eh, begunce moramo ponovno naseliti in eh, zagotoviti jim moramo človekovo dostojanstvo, kajti do tega imajo pravico. Zato ne moramo samo čakati na odločitve, medtem ko tisoče ljudi trka na vrata Evropske unije in ni eh, sodeležni sprejema. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Gal. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Draga ministrica. kot ste sami rekli, dogodki v zadnjih tednih dokazujejo, da lahko vprašanje beguncev postane zelo kmalo nujno vroče vprašanje za Evropo. Beguncev je vedno več in nimamo strateškega odgovora na ta izjiv. Eden najpomembnejših instrumentov v naših rokah je program za ponovno naselitev. Seveda lahko zahtevamo več solidarnosti in Eh, večjo usklajenost, ampak najprej je tu potreb družbeni konsens. In vse države članice se morajo za to potruditi. Veseli smo, da mačarsko predsedstvo želi eh, odpraviti pravne ovire in da se je zavezalo to vprašanje rešiti. Hvala. Hvala lepa, kolegica Gal. Obermajer. Sedaj pa dobi besedo gospod Obermajer. Äh, tukaj gre za a, äh, majhno elitistično skupino politično korektnih, ki pravijo, da je skupina beguncev v Evropski uniji majhna. Begunci prihajajo v Evropsko unijo, kajti tukaj so življenjski standardi večji. Sedaj pa na tisoče beguncev eh, prihaja k nam iz Severne Evrope. Mislim pa, da je najbolje, da se begunci vrnejo v svojo domovino iz eh, kulturnih razlogov, kajti s tem bi preprečili kulturne napetosti v Evropi. Mislim, da a, potrebujemo strukturirano in razumno pomoč, ki pa bi, bi morala biti usmerjena od države izvora. Hvala lepa, sedaj pa za zaključek dam besedo gospe Gjuri. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane članice in člani. Poskušala bom odgovoriti na vsa pomembnejša vprašanja, ki smo jih slišali prvič. Poglejmo si, kaj je EU že naredila. Veliko vas je reklo, da zaostajamo za ZDA in za drugimi državami, ki so bolj širokogrudne kot mi. E, no, sama mislim, da to ni res. Če si pogledamo, kakšno je število beguncev na leto, potem je jasno, da je to število e, manjše kot pa število beguncev, ki jih spremejo Avstralija, Kanada in ZDA. In svet e, Povdarja, da gre v tem primeru za dolgoročno rešitev vprašanja beguncev. Ampak predstavljajte si spontane eh, prošnje, eh, ki jih dobi EU. Število teh prošnj je najviše na svetu. Eh, to so podatke Visokega komisarjata za begunca. Od 27 držav članic med leti 2005 in 2009 je prejelo milijon sto petdeset tisoč devetsto osemdeset prošen za naselitev in potem eh, druge številke eh, za vse druge države tristo eh, osemdevetdeset tisoč približno eh, prošen za naselitev. Mislim, da so številke zgovorne. Potem ste me poprašali tudi, kakšen časovni akvir ima eh, mačarsko predsedstvo. Moramo napredovati, o tem se vsi strinjamo, to je nujno vprašanje. Januarja ta problem še ni bil tako akuten, kajti takrat še ni prišlo do dogodkov v Severni Afriki, ampak že takrat smo imeli konkretne načrte in smo skušali stvari pospešiti. Belgijsko predsedstvo je poskušilo sprejeti strategijo za to, da bi dosegli svoje cilje za leto 2012. E, eh, štiri uredbe Eurodac Dublin potem eh, direktiva o dolgotrajnem bivanju. Potem smo razpravljali tudi o drugih direktivah eh, o prejemu beguncev in mislim, da je ta strategija prejela podporo v svetove komisiji in tudi in v parlamentu in imamo že nekaj eh, otepljivih rezultatov. Kaj pa dolgotrajno bivanje? Evropski parlament in svet sta se dogovorila. In eh, čez nekaj tednov bo eh, svet eh, uradno sprejel zakonodajni akt, ki je bil dogovorjen. Kar pa zadeva direktivo o kvalifikacijah, mačarsko predsedstvo je sedaj prejelo mandat, da začnemo s formalnim trialogom in s tem bi želeli začeti čim prej in na Evropski parlament gledamo kot na partnerja v tem. Kar pa zadeva uredbi Dublin in Eurodac, Tu smo veliko naredili na ravni sveta, še eh, samo nekaj vprašanj je ostalo odprtih, to so bolj politična vprašanja, potem pa še pogoji sprejema beguncev. Evropska komisija je dala izjavo, da namerava predložiti novi predlog. Prvo branje je že za nami in odbor Libe sedaj pripravlja predloge sprememb na direktivo o eh, sprejemu beguncev. Oba zakonodajalca upam se boste lahko dogovorila o uredbah Dublin in Eurodac, vendar pa je najprej treba začeti s pogajanji. Kakor hitro bo komisija pripravila te predloge, bomo lahko nadaljevali svoje delo. Če jaz ne vedela, za kva gre, ne bi nič vedela. Severna Afrika. Omenila sem vse napore, ki jih vlaga mačarsko predsedstvo. Tudi eh, obiski so bili organizirani na meja in eh, na svetu aprila bomo ocenili situacijo z. Eh, priseljenci in begunci. Naj pa povem tistim, ki ste nas kritizirali. V osnutku sklepov sveta že omenjamo pomen situacije beguncev in pripravljeni smo, če bo potrebno, tudi sklicati izredni svet za zunanje zadeve še v času našega predsedovanja. Poskušamo pospešiti zakonodajni postopek, trudimo se po svojih najboljših močeh in želeli bi, da tudi vi nas podprete pri tem delu, kakor tudi komisija. Gospod Koeljo in še drugi eh, ste omenjali tudi spremembe uredbe o beguncih. V svojem uvodu sem povedala, da se strinjamo o političnih vprašanjih, ampak tu smo eh, v bistvu žrtev pravne razprave. Gre za pravno težavo. kajti tu še vedno poteka razprava o delegiranih aktih in izvedbenih aktih in vedno eh, naletimo na to uviro pri vseh eh, direktivah in uredbah. Vemo, da je to pomembna tema, ta zakonodajni postopek je pomemben. Vem pa, da evropski državljani težko razumejo, zakaj sploh gre, ko govorimo o Eh, izvedbenih aktih in delegiranih aktih. Moramo pa ukrepati, zato da najdemo hitro rešitev, to poskušam tudi narediti, istočasno pa moramo spoštovati Lizbonsko pogodbo, ampak ločnice v vseh primerjih niso zelo jasne, ko govorimo o izvedbenih aktih in eh, delegiranih aktih. V tem primeru bi morali uporabiti izvedbene akte. Pa govorimo več o tem, pogajajmo se. Ena stvar, ki jo pa želim eh, povdariti, pa je ta, da to vprašanje ne sme ostati talec pravne razprave. In tudi eh, na junijskem svetu bo vprašanje beguncev na dnevnem redu. Izpolniti moramo pričakovanja, dati ustrezno osebino sestankom sveta, in tako bomo lahko imeli dosti bolje oblikovana stališča, kot smo jih imeli pred dvemi ali tremi meseci. Potem pa še druga vprašanja. Kaj se bo zgodilo, če se bomo morali naenkrat soočiti z velikim številom beguncev? Mislim, da ne smemo pustiti naši domišljiji, da se preveč razbohoti. Evropska komisija je v tem času ukrepala res fantastično. ravno tako tudi tunizijska vlada in eh, mednarodne organizacije. Eh, vsi upravljajo svoje delo in situacija je pod nadzorom. Najnujnejše pa je eh, repatriacija. Repatriacija poteka, to pa seveda ne pomeni, da ponovna naselitev ni pomembno vprašanje. No, kar zadeva Italijo, tudi tu imamo problem pravne narave, ki še ni bil. Uh, rešen. E, Italija je, mislim, že sprejela 123 ljudi, če imam prave informacije. In ta, to kaže, da tudi države članice sprejemajo ustrezne korake. Seveda pa to ne pomeni, da ne potrebujemo nove zakonodaje, jo, in se moramo truditi, da dosežemo dogovor o teh vprašanjih. Najlepša hvala za vašo pozornost in. Mačarsko predsedstvo bo dokazalo, da je to predsedstvo s srcem, osredo, pri tem se osredotočamo tudi na rimsko strategijo in eh, pos, posebno pozornost bomo pozo, eh, posvetili tudi Romom. Hvala lepa. Novih vprašanj ne morem več dovoliti. Ne, to je bolj komentar oziroma. Eh, metodološka pripomba. Svet nam je povedal, da se strinja z vsem, razen z eh, členom 290. Kot poročevalec za ponovno eh, selitev imam dva komentarja. Oprostite, gospod Tavares, v veliki zamudi smo ne morem vam dati besede. Uh, ne morem sprejeti nobenih pripomb, samo postopkovne pripombe sprejemam. In upam, da boste imeli razumevanje.